La Baroza o zakonodajnem in delovnem programu komisije za leto 2010. Ob predsedniku komisije je tudi več komisarjev. Komisar, komisija je torej obsežno zastopana tukaj in to pomeni, da je to tema pomembna tako za njih kot tudi za nas. To točko smo morali razbiti na več manjših delov zaradi sprememb dnevnega reda. Zato bo po izjavi gospoda Baroza krok govornikov iz političnih skupin, zato da bomo lahko zagotovili političen odgovor na to, kar bo komisija predstavila kot svoj program za leto 2010. Potem bo gospod Barozo lahko spet spregovoril in se odzval na pripombe naših poslancev. Gospod Borozo, hvala, da ste prišli sem. Vem, da vam ni bilo enostavno številnih poslancev, še prav tako ni tukaj obiskovalcev, ni veliko, tudi poslancev ni veliko, zato smo se odločili, da na tem zasedanju ne bomo glasovali, kajti vsak mora imeti možnost glasovati. Nekateri poslanci pa niso uspeli priti v Strasbourg, zato smo sedaj v izredni razmera. Hvala lepa, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovani poslanci. V veselje in v čast mi je, da vam lahko danes predstavim delovni program te komisije. In to je tudi prvi delovni program, odkar je v veljavi Lizbonska pogodba. V čast in v veselje me je, da lahko to predstavim skoraj celotno ekipo Evropske komisije in to je tudi znak spoštovanja vaše hiše. Ta program predlagamo v odločilnem trenutku z Evropo, kajti sedaj moramo nekaj storiti. Ta program izhaja neposredno iz našega političnega dialoga. Po temeljitih razpravah na podlagi političnih usmeritev, ki sem jih predstavil za naslednjih pet let, mi je parlament septembra zaupal odgovornost novega mandata. Po zelo temeljitem, temeljiti razpravi, kjer smo tudi lahko razvili neko skupno vizijo, je kolegi komisarjev sprejel vaše zaupanje. Z drugimi besedami, ta delovni program kaže na neko enotnost med političnimi prednostnimi nalogami, ki jo je izrazila vaša hiša in tako je to dober temelj za doseganje zelo ambicioznih ciljev. Naša prva prioriteta mora biti, da najdemo izhod iz krize in da zagotovimo trajnostno rast za novimi delovnimi mesti. Pred kratkim smo govorili o rezultati Evropskega vrha in Medtem smo že zagotovili instrument finančne pomoči Grčije, ki je tudi že stopil v veljavo in komisija igra zelo pomembno vlogo pri izvajanju tega mehanizma, če bo Grčija to seveda želela. Komisija je tukaj bila vključena od samega začetka zelo močno, ko smo iskali rešitev za finančne probleme Grčije. Vključeni pa smo bili tudi pri ohranjanju stabilnosti znotraj evroobmočja. To smo vedno počeli, upoštevajoč načelo solidarnosti, a tudi načela odgovornosti. Poleg tega pa se sprašujemo, zakaj so se sploh pojavili te problemi in moramo preprečiti, da se ne bodo pojavili ponovno. Zato želimo preizkusiti pakt stabilnosti in rasti, zato da bomo lahko zagotovili boljšo rast, boljšo stabilnost in to razširili še preko vprašanja deficita potrebujemo scenarije, stalne scenarije za reševanje kriz, tako za Evropsko unijo, kot tudi posebej za evroobmoče. Izkoristiti moramo vse, kar nam omogoča Lizbonska pogodba. To je ena od prvih glavnih pobud, ki jo bo komisija sprožila v naslednjih mesecih. Želimo objaviti sporočilo o močnejšem koordinaciji gospodarskih politik. Vsi vemo, da gre za skupne interese Evrope. Unija mora okrepiti sistem, mora upoštevati vsa možna tveganja, mora skrbeti za gospodarsko ravnovesje, tudi interne mehanizme moramo izboljšati in gre za to, da vzpostavimo dobre strukture, da boljše koordiniramo pristope in s tem lahko Evropa omogoči boljšo finančno stabilnost in s tem lahko tudi ustvarimo boljšo, boljši vzpon in porast. Spoštovani, v preteklih mesecih smo dosegli zelo velik napredek v smeri bolj etnične in solidne in odgovorne političnega sistema. Na tej poti bomo šli še naprej, vzpostavili nova previla in zagotovili, da bojo naši nadzorni mehanizmi delovali z roko v roki z mehanizmom, ki se bo razvijal hkrati. Prepričan sem, da bo naš predlog v zvezi z alternativnimi skladi, investicijskim kapitalom tukaj začel novo fazo, ki bo odločilna. Komisija eh, je prepričana, da se boste kot zakonodajalec skupaj zavezali k temu cilju in evropski nadzorni okvir za finance bo lahko začel veljati prihodnje leto. 2010 bo komisija podala več predlogov za ključna področja, kot so recimo derivatni trgi ali sistemi varnostnih naložb in pa nadzor trg, trga gre za zaščito običajnega potrošnika. Na to bomo najbolj pozorni. Seveda bomo delali tudi na drugih pomembnih vidikih. Šlo bo tudi za zavarovanje kreditov in izdelali bomo tudi smernice za postopanje v primeru stečajev bank. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, komisija je od samega začetka začela s trdim delom, objavila je strategijo 2020 in želimo skrbeti za to, da bo Evropa ponovno ubrala svoj, svojo smer v smeri dobre rasti, ki bo trajnostna tudi. To želimo doseči skupaj s parlamentom, z komisijo, z svetom in z državami članicami in tu želimo oži, pospešiti oživitev. Gre za trajnostno strategijo do leta 2020 in to pomeni, da morajo vsi, ki odločajo, se potruditi na vseh ravneh družbe. Na evropski ravni želimo prispevati k pravi evropski dodani vrednosti in to je cilj pobude 2020, digitalna agenda za Evropo. To smo tu izdelali v detajle. Evropska gospodarska politika, Evropski načrt za razvoj in napredek, socialna Evropa za nova delovna mesta, mladina, ki se lahko prosto giblje, socialna vključenost in vse to lahko predstavlja dodano vrednost, tu lahko Evropa prinese več. Želimo prejiti k gospodarstvu, ki je opremljena proti podnebnim spremembam. To bo glavna tema na dnevnem redu, tako interno kot tudi na svetovnem prizorišču. Energija, prometni sektor, vse to bo letos v žarišču in tu se želimo lotiti izziva trajnostne Evrope, želimo koristiti priložnosti konkurence. Notranji trg kot ogromen trg 500 milijonov potrošnikov z številnimi milijoni delovnimi mest v Evropi želi potrošniku nuditi možnosti izbire cen, po dosegljivih cenah in to mora ostati še naprej cilj in to je posebno pomembno za male in srednje velika pomembna, kajti ta so glavni pogonski motor za inovacije v Evropski uniji. Notranji trg moramo voditi v 21. stoletje, to je glavna prioriteta za komisijo in do 2014 bomo predložili tudi nove predloge, to je tudi tema poročila ki sem ga dal v naročilo gospodu Montiju in Mario Monti bo kmalo predložil to poročilo. Rad bi podaril, kako zelo pomembno je, da vključimo vse socialne sloje v naši akt, um, viziji za 2020. Moč je, če priložnosti odpremo tudi šipkejšim državljanom, izkoristiti moramo vse priložnosti, da ustvarimo možnost zaposlovanja in socialno moč. Moramo biti tudi pripravljeni okrepiti šibkejše sektorje. Ljudje morajo biti v stanju, da razvijajo visoko raven zaposlovanja in da bodo sodelovali pri gospodarski prestrukturaciji. Tudi pri mladih moramo skušati ublažiti vplive um, krize s dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem v smeri delovnega trga. To bo vključilo številna področja v Evropi. Zgradili bomo široko platformo v boju proti revščini in socialni izključenosti. Ta dnevni red je seveda tudi prispevek k doseganju naših glavnih načel za gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo. Gospod predsednik, poslanke in poslanci še vedno pa je v srčiki našega delovanja dobrobit državljank in državljanov. Danes bomo pri komisiji sprejeli tudi program in tu se osredotočamo na to, da zagotovimo da se dodana vrednost evropske integracije tudi uresniči in da postane oprijemljiv za državljane in državljanke. Že sam načrt je zelo zajeten tudi na področju svoboščin in pravosodja. Tako bo državljan v srčiki naše politike in olajšali mu bomo pri uveljavljanju konkretnih pravic. Tu gre tudi za varno in odprto Evropo s posebno pozornostjo za boj proti čezmejni kriminal in s pogledom tudi na preseljevanje in priseljevanje. Komisija je v preteklih desetih letih um, spremenila tudi določene ukrepe, gre namreč tudi za skupno politiko pri priseljevanju. A sedaj je prišel čas, da pri izhodu iz krize tudi pospešujemo evropske vrednote in tu moramo izkoristiti vse potencijale, ki jih nudi Lizbonska pogodba. Naš akcijski načrt odključuje številne ukrepe in pa načrte za izvajanje teh ukrepov, tako na evropski kot na svetovni ravni. Uveljavitev Lizbonske pogodbe nam nudi mehanizme in orodje, da smo lahko bolj ambiciozni. Gre za okrepljeno logo te hiše, gre za bolj učinkovito odločanje v svetu. Gre tudi za to, da smo lahko bolj usklajeni pri odločitvah v svetu in gre tudi za eh, pravne akte, ki jih lahko preveri tudi Evropsko sodišče. Tukaj se lahko bolj odzivamo na pričakovanja in želje naših državljank in državljanov. Če si ogledamo Evropo 2020, potem si moramo ogledati tudi številne dolgoročne tendence, ki neposredno vplivajo na vsakdanje življenje državljanov. To, kar delamo sedaj, se bo tudi izplačalo v prihodnosti. Naprimer je komisija sprožila razpravo o revščini prihodnost pokojnin. Tukaj želimo pokazati poti, ki bodo zagotovile, da bo pokojninski sistem ostal stabilen na področju, kot je to. Je, seveda so številne ročice tudi v rokah držav članic, ampak to seveda nas ne sme odvrniti od tega, da ne bomo zagotovili, da bi Evropska unija lahko prispevala svoj največji prispevek. Sedaj pa zunanja politika, Viso, nova vloga um, novih. Uh, nove predstavnice za zunanjo politiko komisije, nam nudi mo dobra sredstva na področju zunanje politike tudi trgovinska pogajanja moramo za našimi partnerji na svetu um, okrepiti. Gre za dostopnost do trgov, do globalnih nepravičnosti in tako naprej. Cili 2020 so namenjeni tudi svetovnim ciljem, naprimer preko G20. Odzvali smo se tudi na izzive energetske politike. Želimo, da energija ostane cenovno dosegljiva in želimo slediti tudi cilju, da se razvojne agende lotimo na svetovni rami. In ta dokument bo potem tudi podlaga za naš vrh junija, za pripravo na srečanje na visoki ravni Združenih narodov septembra, kjer naj bi sprejeli svetovni akcijski načrt za doseganje tisočletnih ciljev do leta 2015. V, želimo konkretne cilje tudi predstaviti, kjer bomo predstavili tudi solidarnost z najbolj občutljivimi ljudmi na svetu. Potem pa še zadnja točka. V tretjem kvartalu letošnjega leta bomo seveda preučili tudi proračun in tukaj želimo preučiti glavna načela in parametre za koriščenje verov v Evropski uniji in sicer upoštevajoč tudi strategijo 2020. Usporedno k temu pa bomo tudi pregledali posamezna ključna področja, kot je recimo kmetijstvo in pa kohezijska politika. Seveda vas lahko pomirim, parlament bo v vseh fazah preverjanja proračuna tudi sodelovalo. Gospod predsednik in spoštovane poslanke poslanci, preden zaključim, bi se na kratko vrnil še k določenim točkam in programom v našem akcijskem načrtu. S temi programi moramo zastaviti okvir za to, da bodo lahko institucije prišle do soglasja v zvezi z bodočimi cili. Moramo postati bolj politični in močneje moramo pokazati, katere večletne izzivi se kažejo pri pobudah, pri teh velikosti, ki jih tukaj predstavljamo. Delovne programe v prihodnosti želimo predstaviti tako, da bodo lahko konkretno dokazali, katera specifična partnerstva želimo komisija in jaz vzpostaviti z parlamentom v tem mandatu. Ta program kaže 24 strateških pobud in zavezujemo se, da bomo to predložili do konca decembra in rekli, verjetno se boste strinjali, da je to zelo ambiciozen cilj za naslednjih 8 mesecev. Hkrati pa tukaj vključuje ta program veliko pobud, ki presega leto 2010. Seznam teh pobud kaže na pobude, pri katerih želi komisija v naslednjih letih še naprej jih obdelovati in delati na podlagi njih a ni nujno, da bodo vse končale s konkretnimi predlogi, kajti to je vedno povezano tudi z načeli, ki smo si jih zadali. Vedno moramo preučiti, katere točke treba še naprej obravnavati in če se jih obravnava, tudi v katerih gremih se jih obravnava. Delovni program bomo pregledali vsako leto, zato da bomo lahko izdelali nove strateške pobude. Če bodo trendi to zahtevali, gre torej za neko stalno predelavo, to da, pomeni, da potrebujemo preglednost in pa predvidljivost za vse akterje, akteri pa morajo tudi biti ustrezno prilagodljivi in da moramo se tudi odzivati na nepredvidljive situacije. To smo videli, veliko stvari je nepredvidljivih, to smo se naučili in videli smo tudi strateški programi, ne morejo biti ubetonirani v cement, ampak se jih je treba, jih je treba prilagoditi uh, eh, vsak dano. Uh, Predložili smo delovni program za 2010, ki je zelo ambiciozen, a je tudi potreben in realističen program za politično pot v naslednjih letih. Smo realistični, vemo, če bodo vse institucije um, vlekli za iste niti, potem bomo lahko tudi predložili pravočasne rezultate za državljane. Business as usual ni pot, ki bi jo lahko šli. To mora biti sedaj neka, no, nek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 Sedaj pa prisluhnimo predstavnikom političnih skupin. Naj samo rečem, da je strateško partnerstvo, ki ste ga omenjali, gospod Barozo, za nas izredno pomembno. Razlikujemo med zakonodajno in izvršno oblastjo, vendar pa je naše sodelovanje bistveno z vidika naših državljanov in zaradi tega nam je še toliko večje veselje, da slišimo vaše besede o tem, čim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 Lizbonska pogodba je prepozno stopila v veljavo in zato ni bilo mogoče spostaviti uresničitve, sočasne uresničitve in izvajanja programa. Upamo, da bomo lahko to leto zagotovili. Lizbonska pogodba je stopila v veljavo in nič, ničemur ne nasprotujemo. Ni razloga, da, bi, da ne bi začeli z delom. Moramo se zauzemati za to, da bomo zastopali interese državljanov in da bomo skrbeli za njihovo dobrobit. Evropska ljudska stranka je spostavila dva seznama v zvezi z tem delovnim programom in ta seznama smo vam posta, poslali. Na kratko se bom posvetil podrobnostim. To so sezname, ki jih velja uresničiti. Tukaj smo našteli dejavnosti, ki jih pričakujemo od vas. Od komisije pričakujemo, da se bo zadev lotila na drugačen način. ne želimo, da zakonodajne predloge do nas do, pošljete do oktobra samo do 40 odstotkov, kajti če bo tako, potem pre, parlament ne more izvajati svoje pravice in ne more predložiti svojega mnenja k predlogom komisije. In želimo, da na zakonodajne predloge da, da, oziroma da vašega programa ne smatrate kot delovna programa komunističnih eh, struj. kjer je bilo uresničenih le majhen delček. Ne želimo, da zavajate svoje državljane. Veliki, veliko vlad je v krizi, ker so prikrivali podatke, ker niso govorili ali pa so lagali o primankljaju proračuna a vsi smo na, istem, na isti ladji. Mačarska in Grčija sta bili v podobni krizi, v podobni težki situaciji in od komisije si želimo, da nedvoumno poimenujejo tiste države, ki ne upoštevajo pravil. Rečeno je bilo, da tisti, ki prikrivajo um, resnico, prispevajo k še večji nesreči. Ne razumite me napak, ne želim, da komisija odgovarja za to krizo, seveda so vlade odgovorne za krizo, ampak komisija bi morala nastopiti bolj odločno in močneje in nedvoumno. V nadaljevanju bi želel spregovoriti tudi o tem, kaj mora komisija storiti. Od komisije si želimo, da izdela program za zagotovitev in ustvarjanje delovnih mest. Delovna mesta v Evropi so najbolj pomembna in to mora biti naše vodilo. Seveda, ko govorimo z državljani, moramo uporabljati isti jezik, ki ga bodo državljani razumeli. Prihajam iz nekdanje komunistične države. Torej, ne smem tukaj opominjati na petletne načrte. Čet Zakaj ne imenujemo strategije 2020 kot program za ustvarjanje delovnih mest? Zakaj štokholmskega programa ne imenujemo program eh, za varnost državljanov? Vse, veliko je odvisno od izbere besed. Pomembno je, da se pri ustvarjanju delovnih mest vključi tudi mala in srednje velika podjetja. In ne želimo, da bo ta program za ustvarjanje delovnih mest sprejet brez kritike parlamenta. Vse vlade se morajo zauzemati za to, da se bo ustvarilo več delovnih mest. In naučiti se moramo iz napak Lizbonskega programa in Lizbonske strategije. Tukaj moramo poštevati tudi konkretne korake. Pa še ena pripomba ne živimo samo od kruha, ampak moramo okrepiti skupne vrednote. Od komisije pričakujemo, da se bo zauzemala za komisije, ki se nanaša tudi na manjšine, na skupno zgodovino Evrope. Evropska ljudska stranka vas bo podpirala, ampak vas bomo tudi zelo močno kritizirali. Hvala. Keep, uh, in... Hvala lepa za vaš govor, ampak prosim držite se dodeljenega časa, kajti to je za nas zelo pomembno. Svoboda. Gospod Hane Svoboda, podpredsednik socialistov in demokratov. Hvala predsednik, gospod predsednik komisije, spoštovani komisar in komisarke. Hvala, da ste danes tako številno tukaj prisotni. Česar ne moram trditi od mojih kolegic in kolegov, pravzaprav moram sramotno ugotoviti, da, vse, ni, da niso vsi, ki niso tukaj, niso tukaj, pravzaprav so tukaj, ampak niso dvorani, kjer bi morali biti. Drugič, ker nimamo skupne resolucije, vam bomo tudi mi posredovali nekaj točk, ki si jih lahko nagledate v podrobnosti. Gospod predsednik, strinjamo se z vami, da gre za konkurenčnost, hkrati pa je treba zagotoviti socialno varnost v Evropi trajnosti. In to gre seveda tudi za brezposelnost, ki še vedno raste ali pa je zelo visoka in boriti se treba proti tem. In hvala, da ste to omenili, tem treba se tudi boriti proti revščini kajti to pri nekaterih šefih vlade ni tako jasno. Kako pa naj se to zgodi v času konsolidacije proračunov? Kajti seveda moramo konsolidirati proračune, ampak to se lahko zgodi le in prosim, da komisija pazi na to, da se to zgodi s pravo mero in tudi s časovno oceno, ki ne bo ogrozila drugih ciljev, namreč boja proti uh, revščini in pomankanju delovnih mest. Uh, Pred kratkim je potekal tudi vrh v Kordobi o vprašanju Romov, kjer sicer niste bili prisotni, ampak predstavniki komisije so bili prisotni in rad bi vam jasno povedal, kako pomembno je to vprašanje. Pred kratkim sem sicer res v Srbiji, videl naselja Romov in to je res nedojmljivo, da kaj takega v Evropi sploh obstaja. In zato vas pozivam, da se resno ukvarjate s tem problemom, tudi ko se borite proti brezposelnosti in socialni izključenosti. Potem, ko sem govoril o pro, pro, konsolidaciji proračuna, potrebujemo nadaljne investicije. O tem smo že razpravljali z gospodom Kalasom. Premalo smo investirali v transevropske mreže in danes vidimo, kje so problemi. Ko šepamo za tistim, kar je bilo razvito pri tako imenovanem delorjevem načrtu. In zato vas prosim, ko govorimo o partnerstvih in ravno kar se tiče proračuna in bodočega načrtov za proračun, potrebujemo ta partnerstva, kajti to že sedaj vidimo pri malenkostih, kako svet želi na evropski ravni zmanjševati proračun. Gospod predsednik, govorili ste o poročilu Monti. Uh, Seveda gre za pomembno poročilo in dobro je, da ste dali to poročilo v izdelavo gospodu Montiju, ki je zagotovo strokovnjak na tem področju. Ampak dodal bi, ko govorimo o skupnem trgu, moramo, kot ste tudi govori, vi rekli, govoriti tudi o socialnem tržnem gospodarstvu. In To so pa nas predvsem tudi skupne službe. Rekli ste in strinjali ste se, da boste podali eh, predloge, kar se tiče tudi okvirnih določb. Ne želimo tukaj obravnavati posameznih točk, ampak mislim, da moramo ravno kar se tiče evropske identitete šteti, računati na te vrednote. In to smo videli ravno tukaj, kako pomembni bi bili tudi skupne storitve na področju želo, železnic. Bodi si, da jih eh, ponuja storitve javna oblast ali pa da so v zasebni lasti, ampak gre za to, da so poenotene te storitve. Potem pa prihajam k lasti in mislim, da je to odloči, zadnji odločilni točki, Govorili ste tudi o krizi, o Grči in drugih državah, ki so v krizni situaciji. Že zadnjič smo tukaj v razpravi s gospodom Van Rompojem ugotovili, da to, kar je Evropski svet um, naredil v zvezi s tem, ni bila ravno vrhunska, um, vrhunsko dejanje. Če bi vse skupaj naredili že pred dvema ali trema, dvema mesecama ali pred tremi mesecimi, bi Grči prihranili visoke obresti. Vi ste opomnili to, ampak mislim, da potrebujemo več kot le opozorila, potrebujemo vaš močan glas v komisiji, ki bo to zahteval. Prav imate, ne gre za to, ker gre to vedno znova, ker je to znova narobe razumljeno, da ko kriza pride in ko grejo deficiti že preko vseh meja, da takrat ukrepamo. Ne, gre za to, da to po možnosti preprečimo z ustreznim nadzorom gospodarskih mehanizmov, z uh, ustreznim nadzorom uh, gospodarskega razvoja, uh, že sedaj slišim vlade, ki pravijo, ne, ne, ne, v naše proračune se pa ne smete omešavati. In to ni sprejemljivo. Če želimo preprečiti to, kar se je zgodilo v preteklih mesecih in letih, potem moramo to storiti. Zakaj želi neka um, vlada prikrivati, kaj se dogaja v statistikah in proračunu? Seveda mora imeti nek manevrski prostor, ampak ravno v evroobmočju mora biti ta manevrski prostor, da se bo skladal z evropskimi cilji in ciljnimi ustvaritvami. Uh, Gospod predsednik, pripravljeni smo do posebnega partnerstva, ki ste ga omenili, ampak mislimo, da mora to temeljiti na močni poziciji parlamenta, pa tudi komisije. V teh dneh se pogajamo o okvirnem sporazumu, ki ukverja določene detalje, ampak važen je, kakšen je duh, ki stojim za tem. In kar se tiče duha, je treba jasno povedati, da če nekatere vlade želijo izkoristiti Lizbonsko podgodbo za to, da bojo krepili svojo um, ulogo, potem moramo reči ne, Lizbonska podgodba mora krepiti Evropo in tukaj potrebujemo tudi glas komisije. In tukaj moramo reči, dobro, lahko imamo različne mnenja pri podrobnostih, ampak oba se moramo pa, se moramo pa krepiti oziroma boriti za močno Evropo in to je izjemno pomembno. Hvala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 Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je vaš program nekoliko sramežljiv, če upoštevamo, zakaj danes gre. Mislim, da bi lahko pričakovali večjo ambicioznost od komisije, še zlasti, ker ste se za njo zauzemali, zlasti na področju eh, finančnega urejanja. Vem, kaj dela gospod eh, Barnije, lahko bi pa predlagali kaj več na področju urejanja eh, finančnih transakcij ali pa enostavno enostavno bi eh, prepovedali določene eh, izvedene finančne inštrumente, kot to predvidevajo Združene države Amerike. Moramo namreč narediti vse, da omogočimo delovanje realnega sektorja in stalne investicije, ki bodo ustvarile delovna mesta, ne pa ekstremno financionalizacijo eh, gospodarstva, kateri smo danes priča, ravno tako potrebujemo velike projekte. Če je čas eh, za železnice v Evropi, potem je prav gotovo ta pravi trenutek teh 20 eh, tisoč odpovedanih letov na dan v Evropi je prav gotovo spodbuda. Potrebujemo gospodarsko koordinacijo in gospodarsko vodenje in pravilno upravljanje. Želela bi si, da bi ta proces vodila Evropska komisija. Potrebujemo industrijsko koordinacijo, potrebujemo Evropski monetarni sklad in ravno tako moramo izvajati um, davčne ukrepe v državah članicah, potrebujemo pa še zlasti davčno usklajeno, še zlasti na področju davka na dobiček za podjetja. Vse to bi nas mogoče eh, pripeljalo nazaj na pot rasti. In še nekaj glede strategije 2020. Prosim, ne odpovejte se bistvenim, jasnim številčnim ciljem na področju boja proti eh, revščini in tudi za področje izobraževanja. Najlepše hvala, gospa Deserne. Sedaj pa Rebeka Harms, ki je sopredsednica zelenih. Hvala, gospod predsednik, gospod predsednik eh, komisije, spoštovani komisarji. Želela bi si, da bi tudi parlament se odzval na spoštovanje, ki ste ga vi izkazali z vašo prisotnostjo in bil tudi sam prisoten. No, vaš delovni program je zelo na široko um, zastavljen in vsebuje naslove, ki so zelo ambiciozni, vsaj sliši se zelo ambiciozni, že samo vod, uh, nova era. Kaže na to. Nisem pa prepričana, da to, kar se skriva pod posameznimi velikimi naslovi, da to ustreza tem dobro zvenečim naslovom. Še vedno gre za podnebno krizo, še vedno gre za finančno in gospodarsko krizo. Grčija je še enkrat pokazala, da v Evropski uniji nimamo le v gospodarstvu vedno večje vrzeli, ampak da je tudi socialna vrzel, torej pogoj, pod katerimi evropski državljani na jugu, vzhodu, zahodu ali severu, da so to zelo, te zelo različni. Izzivi so torej veliki, predvsem na področju socialne Evrope in več pravičnosti. Tukaj se lahko strinjam s kolegom Svobodo. Tu je treba nujno še kaj popraviti, kajti to, kar sedaj na mizi nekako ne zadostuje za boj proti in preprečevanje revščine in nas to ne prepriča. Posledice finančne krize, ne vem, če so te pravilno tukaj zajete, kar se tiče finančne integracije in gospodarske integracije, kar se nam tukaj zdi prav, je to, da ste ponovno podali predloge za prilagoditev obdavčitve podjetij. Kot zeleni se zelo strinjamo s tem, da gremo tu korak naprej, smo tudi za obdavčitev na področju energije. Tu se boste lahko zanesli na nas, če boste to končno res uresničili. Kar pa se tiče naših izkušenj s finančno krizo, pa nam še naprej, pa še naprej pogrešamo jasen delovni cilj v zvezi s eh, davkom za finančne transakcije. Tu seveda še čakamo na države članice, ampak tudi gospod Sajer je že to rekel. Včasih morate biti bolj konkretni pri svojih zahtevah in se tudi potem boriti za to. Recimo pri Grčiji nismo dovolj od, močno odreagirali in to, da sedaj nimamo predloga za euroobveznice, to se nam ne zdi prav. Gospod Baroza, v vaši kampanji za vaš drugi mandat ste omenjali, storitve javnega interesa, ocenili ste jih zelo visoko, politične skupine so vam v zvezi s tem postavljale vprašanja. In mislim, da v zvezi s tem pod naslovom človek v središču, torej teh eh, storitev v javnem interesu, pri tem ste napisali premalo In če boste res to zanemarili, boste s tem zlomili eno od vaših velikih obljub, osebnih obljub. No, potem različne generalne direkcije, ki se ukvarjajo z podnebnimi spremembami, te imajo scenarije z različnimi cilji za leta 2015. Pri prometu gre za 70 odstotkov zmanjšanja dolgoročno, pri energiji za 75 odstotkov pri konjih Hildegard se še niso do, določili ciljev, upam, da bodo bolj ambiciozni. Ampak dejstvo je, da bali pri nobeni um, generalni direkciji ne gre dano nobene vloge in dva odstotka tudi, ne, oziroma dve stopini ne gre ta nobene vloge. Kaj nam vse skupaj pomaga, če balija ali tudi drugih sporazumov, ki so bili sprejeti v okviru G8, enostavno pozabimo? Torej, to, kar piše v programu, ne zadostuje za to, da bi lahko v Bonu ali Cancunu ali v Južni Afriki uspešno nastopili kot evropejci. Mislim, da moramo na tem področju storiti še veliko. Thank you, Madam President. Um, Mr. President Timothy Kirchhoff. Gospod um, Timothy Kirchhoff, Evropski konzervativci in reformisti. Če govorimo o programih, naj vas eh, spomnim, kaj smo se naučili iz programa iz leta 1992 in sicer, če komisija dose, želi doseči rezultate, si mora postaviti eno prednostno nalogo in se osredotočiti na eno politiko. Eh, vzpostavitev skupnega trga je prav gotovo nekaj, kar bi lahko vsi dobro razumeli, še zlasti javnost. Ampak od takrat smo le prevečkrat videli komisijo, ki začenja za eno pobudo, za drugo, ne glede na to, ali je to zanimivo in ustrezno in ne glede na to, ali lahko to prinaša konkretne koristi. Ta pristop ni pravilen in se ni obnesel. Zaradi tega pozdravljamo novo usmeritev gospoda Baroza. Evropsko gospodarstvo je še vedno v krizi in le z konsistentnim delovanjem lahko to preprečimo. Ne govorim le o eh, <clears throat> nedavni bančni krizi ali dodatnimi dodatnih pritiskih eh, v transportnem sektorju, ampak o splošnem eh, zaostajanju gospodarstva zaradi nekonkurenčnosti za Azijo in Ameriko. Zaradi tega res podpiramo osnovni del tega programa in to je strategija leto, do leta 2020. Seveda je potre, potrebne nekatere spremembe, vendar v osnovi je eh, ta strategija pravilna, ki lahko zagotovi visoke ravni zaposlenosti varnosti in eh, socialne vključenosti ter delovna mesta. Vendar eh, Napredek na tem področju je seveda odvisen od uspešnosti podjetij in podjetnikov. Oni so tisti, ki lahko ustvarjajo trajna delovna mesta in to je zaenkrat tudi najboljša kadarkoli izmišljena aktivna politika komisija eh, seveda želi razširiti skupni trg, uvesti eh, pametno regulacijo, zagotoviti konsistentno in pošteno izvajanje pravil po vsej Evropski uniji, zato da se zmanjšajo eh, tudi birokratski zastoji ter modernizira trg dela. Pri tem, če želimo ustvariti dinamično evropsko gospodarstvo, pri tem lahko gospod Barozo računa na našo podporo. Eh, seveda pa eh, ne smemo pozabiti na eh, koncept Evrope državljanov. Podpiramo reformo SKP-ja, bojimo pa se, da bo to prineslo še več birokracije na mesto pravičnih rešitev. In ravno tako ne verjamemo, da bodo eh, skupna, skupno delovanje na področju zunanjega delovanja nekaj, kar se lahko prepusti eh, komisiji. To je bolj stvar sveta. Potrebujemo konkretne prednosti in upamo, da bo gospod eh, Barozo za svojo komisijo, za svojimi komisarji, ki so danes vsi tukaj, izvedli ta program tako, da bo si evropsko gospodarstvo opomoglo in zagotovilo dolgoročno dobrobit za državljane v težkih časih, ki so pred nami. Najlepše hvala, gospod eh, Kirkhope za vaše pripombe in sedaj eh, v eh, imenu skupine Evropske svobode in demokracije oziroma eh, zelenih skupine Guje, gospod Miguel Portas. Hvala lepa. Danes govorimo v trenutku, ko je treba delovati. Pet dni smo porabili, predno smo organizirali uh, videokonferenco evropskih ministrov in moram reči, da ima gospod Barozo res pravi smisel za humor. Ja, čas je za delovanje. Kaj smo pa počeli do sedaj? Ali ni že ta naslov samo kritika? Ali pa to ni le še en naslov v celi vrsti to vrstnih naslovov birokratskega komuniciranja, ki za sabo ne skriva nič drugega kot kupice besed? ali se res bojimo proti eh, revščini in eh, socialni izključenosti v Evropi, mogoče res, ampak prizadeti tega še niso odkrili. Govorite o potrebi po čim širši razdelitvi eh, delovnih mest in eh, Dobička. Mislim, da je to še našala, mar ne? Kako bomo uh, financirali uh, socialno pomoč v državah članicah? Kako bo komisija delila profite eh, pri gospodarski rasti, ki je ni. Kako naj zmanjšamo število revnih, ne da bi se dotaknili eh, dobičkov bogatih in zelo bogatih? Tukaj se z vami politično ne strinjam. Programi za zmanjševanje proračuna v bistvu samo eh, o, ne mogočajo z, uporabo javnih sredstev in to sabo prinaša tudi večje, večjo nezaposlenost. Čas je za delovanje, mar ne? In zaradi tega Evropska unija se mora združiti za boj proti krizi. Zanima me, kaj pa pravijo o tem Grki. Ali smo v tem primeru bili dovolj hitri, dovolj. Um, pošteni, kaj pa um, Portugalci, kaj pa bonitetne hiše. Vsakič, ko komisar govori za Portugalci o gospodarstvu, se zvišajo cene hrane. Evropsejce same vprašajte, kaj mislijo, zakaj so stvari take, kot so. In uh, če pogledajo, kakšna sporočila jim pošiljate, se lahko samo nasmehnejo, kaj ti slišijo v tem, da gre za humor. Volno. Najlepše hvala. Sedaj pa gospod eh, Fiorello Provera, evropski konzervativci eh, eh, in reformisti. E, e hvala lepa. Podjetja, še zlasti mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 98 odstotkov našega gospodarstva, potrebujejo štiri osnovne elemente. Lažji dostop do kreditev, večjo fleksibilnost delovnega trga, manj birokracije pri odpiranju in vodenju podjetij in ne nazadje eh, zaščito pred nepošteno konkurenco. Pozdravljamo napore Evropske komisije za zmanjšanje eh, evropskih predpisov in seveda tudi eh, predlog, ki jih, predloge, ki jih podaja skupina na visoki ravni. Konkurenčnost eh, podjetij pa je seveda odvisna tudi od situacije na mednarodnih trgih. V teh kriznih časih je zelo pomembno, da eh, okrepimo zaščito v Evropski uniji. Podjetja ne morejo uh, biti konkurenčna, če se soočajo z socialnim eh, in eh, podnebnim dumpingom, kot se izvaja naprimer na Kitajskem, kjer je cena dela izredno nizka, kjer se ne upoštevajo standardi za zaščito okolja. Še ena tema, za katero se mora eh, bolj konkretno soočiti komisija, je zaščita avtorskih pravic in boj proti ponarejanju. V tem programu ne vidim nobene pobude za tisto, kar predlaga oziroma zahteva Lizbonska eh, pogodba na eh, področju eh, kohezija, kohezivnosti. Govorimo sicer o gorskih območjih, ki zauzemajo velik del našega teritorija in zaradi tega pred, pred, pričakujem od Evropske komisije, da bo na to temo pripravila okvirni program, ki bo upošteval tudi vse možnosti za um, obnovljive vire energije na uh, gorskih območjih. Senji. Najlepše hvala, gospod eh, Provera. In uh, sedaj neodvisni uh, poslanci, gospod uh, Andrew Harry Bronze. V delovni programu uh, komisije za leto 2010 eh, piše, da se Evropska unija sooča z globalizacijo in da mora postati znova konkurenčna. Ampak vprašanje je v, v tem, da enostavno nismo sposobni se postaviti po robu tej globalizaciji. Eh, Priplavili so nas ceneni izdelki. Edini način, da bi spet lahko postali konkurenčni, je, da bi zmanjšali ceno dela na raven naših konkurentov. Eh, seveda nisem za to, da Evropska unija Evropska eh, unija se obnaša kot pastir za svoje državljane. Mislim, da Evropska unija ni toliko evropska kot globalna unija, ki eh, se zauzema za eh, globalno mobilnost blaga in storitev. Moramo eh, zagotoviti zaščito za trge, ampak Evropa kot celota ali kot skupina ne bo uspela zaščititi svoje industrije in kmetijstva iz držav, eh, pred konkurenti iz držav tretjega sveta. Moramo uspeti kot skupina ali pa nas bo to vse skupaj uničilo. Komisija pravi, da moramo naprej razviti um, politike priseljevanja v boju proti staranja prebivalstva. Prav gotovo staranje prebivalstva je velik problem v mnogih državah članicah. Moramo pa razmisliti, zakaj se je to zgodilo. Eh, veliko žensk danes po lastni izbiri se odloča za poklic na mesto za otroke in to je njihova eh, prava pravica, vendar se za to odločajo eh, ne zaradi tega, eh, ker je to njihova izbira, ampak ker morajo plačevati račune. In na ta način dejansko zmanjšujemo rodnost. Ali eh, nismo v bistvu nepošteni. Gospodarske intervencije lahko spremenijo gospodarske sile, to pa bo seboj prineslo ustrezne spremembe v demografiji. In to je prav gotovo bolje, kot da na mesto otrok, ki se, kva, ki se ne rojevajo v Evropi, uvažamo otroke iz tretjih držav. Otroci priseljencev naj bi bili enako evropski kot tisti, ki so se rodili v Evropi, ampak temu ni tako. Različne kulture imajo različni narodi. Mi nismo produkti naše kulture, ampak je kultura produkt naših narodov. Potrebujemo Evropo, ki je ne bo zamenjal tretji svet. Evropa pa eh, počasi, pa počasi doživlja eh, či, nacionalno eh, čiščenje. Vse pa na predsedničko komisijo.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 je večina tukaj proti Evropski uniji, prav nasprotno, v splošnem se večina strinja z našim programom. Program, ki smo vam ga pravkar predložili. Videl sem, da so ambicije tisto, v zvezi s čimer se vsi strinjamo. Okrepiti moramo svoje ambiciozne cilje. Želim vam predložiti več zamisli, v zvezi s katerimi se strinjam z vami. Gospod Sajer je govoril o tem, da bi se izognili načrtu petletnega, petletnih komunističnih programov. In to je res, prilagoditi se moramo spreminjajočemu se okolju. Ampak še enkrat želim odgovoriti gospodu Sarju in gospodu Svobodi in jima pojasniti, da lahko upravičeno zahtevata več ukrepov v zvezi z gospodarskimi in finančnimi vidiki Evropske unije. In ko govorite o uporu strani nekaterih držav članic, naprimer v zvezi z povečano vlogo Evropske komisije pri nadzoru in spremljanju, imate prav. Res je, pripravljamo specifično uredbo, ki bo dala več pristojnosti Eurostatu. Države članice pa so temu nasprotovale, niso želele, da bi komisija prevzela to vlogo. Lekcija, ki smo se jo naučili iz te krize, je, da smo vedno bolj medsebojno povezani. Ekonomska politika ni samo nacionalna stvar, ampak je to nekaj, kar imamo vsi evropejci skupnega. Povezati, povečati moramo usklajevanje tukaj, gospod. Svoboda, gospod Sajer, vsi drugi bi se strinjali z mano, namreč, da potrebujemo usklajeno ekonomsko politiko. In tako bomo tudi nadaljevali s svojim delom. Gospod Svoboda je omenjal zamisel o okrepljenem sodelovanju med svetom in komisijo. Zato se vam zahvaljujem. Tudi kar zadeva finančne perspektive, je to zelo zanimiva zamisel izogibati se moramo tolmačenjem, ki jih slišem, slišimo na področju medvladnega delovanja, kajti Lizbonska pogodba je namenjena prav temu, da ukrepi evropsko sodelovanje, ampak upam, da se bomo kmalo rešili iz krize in spoznali, da potrebujemo več Evrope in ne manj Evrope. Za nekatere je to vprašanje finančnih uredb in finančnih pravil nekoliko nenavadno, morda celo ironično je, da države članice, potem ko so zahtevale ukrepanje na tem področju, sedaj soglasno sprejmejo odločitev, da moramo zmanjšati ambicioznost svojih ciljev. Izkazalo se je torej, da obstaja vrzel med ambicijami, načrti in tistimi odločitvami ter ukrepi, ki jih dejansko sprejmemo. Upam, da bomo lahko te vrzeli zmanjšali in tako povečali kon koherentnost v Evropi. Dejstvo je, da moramo biti bolj ambiciozni. Ključno vprašanje, ki ga želim tukaj povdariti, je, da moramo razumeti celoten koncept subsidijarnosti. Sam podpiram subsidijarnost. Gospod Kirchhoff, strinjam se z subsidijarnostjo, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da se odločamo o najboljši ravni za sprejemanje odločitev, kar zadeva krizo v letalskem prometu. To je precej nenavadno in to ne velja samo za euroskeptičen in eurofoben tisk, ampak tudi v resnem tisku je veliko napak. Pravijo naprimer, da je Evropska unija spoznala, da je naredila veliko napak za odpoved letov in tako naprej. To je popolnoma neverjetno. Če je eno področje, kjer imamo nacionalne kompetence, je to nadzor zračnega prometa. Tam države same odločajo, sedaj pa ljudje protestirajo proti Evropi. Zakaj preprosto ne rečejo, da je komisija povzročila izbruh ognjenika v Islandiji? Naj bo torej jasno. Obstajajo različne ravni odgovornosti nacionalna odgovornost in evropska odgovornost. In v vsakem primeru moramo preučiti, katera raven je najbolj primerna. Kot komisija vam lahko zagotovim, da smo pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, ampak vedeti moramo, kaj spada v okvir naše odgovornosti in kaj ne. In v tem smislu moramo biti z Evropskim parlamentom zavezniki. Včasih je enostavno uporabiti populistično ali celo nacionalistično retoriko in iz Bruslja oziroma Strasbura narediti grešnega kozla. Ampak to so zadeve, ki so nacionalne zadeve, zato bodimo razumni. Poglejmo, kaj lahko storimo na evropski ravni, potem pa preučimo še morebitne ukrepe za zagotavljanje dodane vrednosti. Strategija 2020. Mislim, da se ta posveča ključnim točkam in najpomembnejša je seveda rast. Pa ne kar vsaka rast, ampak poštena rast, zelena rast, trajnostna rast. Obrnjeni moramo biti v prihodnost, zato da bomo lahko našli nove vire rasti v Evropi. Samo tako se bomo lahko soočili z velikimi problemi, kot so nekateri, ki jih bomo obravnavali danes popoldne. Po naprimer tudi brezposelnost med mladimi. Vzpostaviti moramo torej zavezništvo med različnimi institucijami. Sodelujemo seveda tudi z državami članicami in tako bomo lahko skupaj državljanom zagotovili rezultate, konkretne rezultate. Imamo načrt dela za delo v prihodnih letih in po tej razpravi lahko povem, da sem slišal vaše spobodne besede in v nekaterih primerjih tudi vaše zahteve in upam, da bomo lahko izpolnili vaše pričakovanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Barozo, za vaš odgovor. Povedati želim le naslednje. Evropski parlament je velik zaveznik komisije pri delu za Evropsko skupnost. Večina evropskih poslancev podpira delo Evropske komisije. In podpirajo tudi zamisel, da bi zagotovili več pristojnosti Evropske komisiji, še posebej v času krize. Jasno je, da je Evropa potrebna in potrebna. Jasno je prav tako, da bi Evropska komisija morala imeti več pristojnosti. Mislimo, da je Lizbonska pogodba v interesu evropskih državljanov, sedaj pa moramo prevzeti večjo odgovornost in v Lizbonsko pogodbo vdihniti nekaj življenja. Zagotavljam vam, gospod Barozo, da so evropski poslanci vaši naravni zavezniki. Sedaj pa prosim gospoda Garigo, da sklene to razpravo. Hvala, gospod predsednik. Želel sem le čestitati komisiji in njenemu predsedniku, gospodu Barozu, za ta ambiciozen in zelo evropski program, ki ga je predstavil danes do povdan. To je popolnoma v skladu z načrti španskega predsedstva za Evropsko unijo in tudi v skladu s programom trija, torej Španije, Belgije in Mačarske. Povem vam lahko, da svet deluje s komisijo in z Evropskim parlamentom. Evropskemu parlamentu prav tako čestitam za konstruktivne intervencije, ki smo jih slišali v podporu programa komisije. Komisija je opravila veliko dela in vsi vemo, da je ta tako imenovana druga Barozova komisija, ki naj bi delovala že od 1. novembra, ampak potem je iz različnih razlogov začela delovati šele nekaj mesecev kasneje. No, ta komisija je sedaj začela resno izvajati svoje delo, je ujela korak z drugimi in špansko predsedstvo je zelo veselo, da je to tako. Gospod Barozo in podpredsedniki komisije, mislim, da se vsi strinjate, da je naše sodelovanje z vami zelo konstruktivno in pomagamo vam pri vaših prizadevanjih. Enako velja tudi za Evropski parlament. Vsakeč, ko imamo razpravo tukaj, je pristop Evropskega parlamenta zelo konstruktiven. Še enkrat se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu zato, da so sprejeli te zakonodajne predloge in upam, da bodo tudi naslednje zakonodajne predloge sprejeli čim prej, zato da bomo lahko nadoknadili ta zamojeni čas in pripričan sem, da lahko računamo tudi na vaše sodelovanje v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa za te pripombe strani sveta, hvala lepa za vašo podporo dela Evropske komisije. Še enkrat se želim zahvaliti gospodu Barozu in vsem komisarjem, da so danes prisotni tukaj kaže, kako pomembno je za vas sodelovanje z Evropskim parlamentom in to je ravno to, kar pričakujemo od vas. In tako bom sedaj zaključil razpravo. Hvala. Thank you.